Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Dragiči, učenje o Evropski uniji v šolah. Besedo dobi poročevali za štiri minute. Gospod predsedujoči, trenutno imajo evropski državljani omejeno znanje o Evropski uniji in Eh, njenem delovanju. Eurobarometer je v letu 2014 kazal na to, da 70 odstotkov evropskih državljanov menijo, da niso dobro obveščeni o Evropski uniji. 44 odstotkov pa jih meni, da imajo samo eh, omejeno razumevanje delovanja Evropske unije. 52 odstotkov evropejcev meni, da njihov glas Evropske unije ne šteje. To je še bolj zaskrbljivo. Glede na povedano, je pravzaprav eh, jasno, da se evropski državljani čutijo odtujene od evropskega projekta. To pa seveda vodi do euroskepticizma in do tega, da opažajo nek demokratični deficit pri procesih odločanja Evropske unije. Zato je treba okrepiti uh, poučevanje o Evropski uniji v šolah in v drugih izobraževalnih institucijah. Samo na ta način bomo premostili vrzel med Evropsko unijo in državljani. Samo na ta način bomo ponovno spostavili zaupanje državljanov v smiselnost evropske integracije. To je še toliko bolj pomembno v trenutnem kontekstu begunske krize in uh, ogrožen temeljnim vrednotam demokracije in svobode. Moje poročilo govori o tem, da je glavna vloga izobraževanja to, da eh, vzgoji aktivne državljane v vedno bolj integrirani in kompleksni večkulturni Evropski uniji. Vse učence bi morali opremiti z uh, robustnim znanjem o Evropske uniji, z poglobljenim razumevanjem modelovanja Evropske unije in pa s konkretno dodano urednostjo. Učence moramo spodbuditi tudi k temu, da kritično razmišljajo o evropskih vprašanjih, o tem, kako ta vprašanja vplivajo na njihovo državo in pa na njihove lastne aktivnosti. Uh, Na ta način bodo si lahko ustvarili razumna mnenja, bodo lahko spoštovali svoje civilne pravice, lahko bodo cenili raznolikost, medverski in medkulturni dialog in lahko bodo aktivni in odgovorni državljani. Torej, poročilo povdarja, da mora Evropska unija postati bolj vidna v učnih gradivih in v izvenšolskih dejavnostih na vseh ravneh izobraževanja in pri vseh oblikah izobraževanja, vključno z neformalnim izobraževanjem in pa vseživljenjskim izobraževanjem. Um, morali bi učiti o vlogah držav članic pri razvoju Evropske unije in o vplivu Evropske unije na mednarodne dogodke. V tem smislu bi želel podariti pomen evropskega pristopa k poučevanju zgodovine. Eh, samo na ta način se lahko razvije eh, zavedanje o preteklosti in pa kritično razmišljanje o evropskih urednotah in viziji. Poročilo poudarja pomen izobraževanja, v procesu izobraževanja morajo učenci dobiti veščine, ki jih potrebujemo za življenje v pluralističnih, demokratičnih družbah. Treba je osveščati glede strpnosti, razumevanja drugih kultur in o eh, demokratičnih vrednotah in človekovih pravicah. Večina držav članic je do sedaj to evropsko razsežnost samo delno v vključevala v šolske kurikulume in pa v usposabljanja, ampak še vedno tukaj obstaja velika razlika med državami članicami. Veliko več bi lahko naredili, recimo v povezavi z šolskimi programi, metodami učenja in pa usposabljanju učiteljev. Poročilo poziva države članice naj posodobijo svoje izobraževalne sisteme eh, eh, in da naj eh, dajo na razpolago Eh, vse možne informacije o Evropski uniji, tako učencem, kakor tudi učiteljem in drugim edukatorjem. Na področju uradnega in neuradnega izobraševanja polno morajo izkoristiti eh, finančne inštrumente in druge programe, ki jih na tem področju ponuja Evropska unija programe bi morali izkoristiti za spodbujanje aktivnega državljanstva, kulturnega zavedanja, medkulturnega razumevanja in pa eh, drugih pomembnih veščin in spretnosti. V tem smislu poročilo poziva k finančni podpori za takšne programe, na osredotočanje na kakovostne rezultate in sveča posebno pozornost učiteljem, mladim ljudem z različnimi socioekonomskimi ozadji in pa tudi ranljivim skupinam. Potrebujemo dodatne platforme, recimo kot je Twinning, Apple, School Gateway. Vse to lahko uporabimo za razvoj eh, učnih gradiv, eh, ki so povezani z Evropsko unijo. Poročilo poziva Evropsko komisijo naj eh, podpira države članice pri njihovih prizadevanjih Eh, ob spoštovanju njihovih pristojnosti, seveda je treba ponuditi nek skupen okvir in pa priporočila in aktivno je treba sporočati ključnim, držav, ključnim akterjem in pa državam članicam. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila, poročevalcem v Senci in pa našem odboru. Gospe in gospodje, dragi kolegi, samo pet minut imamo za uh, Catch the Eye in 18 eh, se vas je priglasilo. Uh, zato uh, prva je Tereza Komodini. Kačja. Grazie, sir president. Hvala lepa, hvala predsedujoči. Uh, Eh, ko govorimo o prednostnih raznolikosti Evrope, to pomeni tudi boljše razumevanje enih in drugih. Eh, tu pa so eh, tu so tveganja, da eh, bodo te vrednote ogrožene, zato je potrebno zagotoviti čim boljše priložnosti za mlade in prispevati k tej kulturni raznolikosti, zato da eh, bodo eh, mladi resnično prepoznali Evropo kot Evropo, ki jim pripade. Potrebno je razumevanje evropskih struktur. Če naj jim omogočimo to, te priložnosti, je potrebno potrebno predvideti ustrezna urodja in eh, eh, potem smernice eh, glede poučevanja, širjenje dobrih praks in zagotavljanje profesorjem oziroma učiteljem ustreznih platform. Hvala lepa, predsedujoči. Izobraževanje je seveda temelj družbe, zato čestitam eh, poročevalcu, ki je vključil to razsežnost in eh, ki govori, da je to bistveno tudi eh, z vidika učnih programov. Že Želela bi izpostaviti tudi to, da mora Evropska unija upoštevati najrazličnejše izzive in se z njimi soočiti, zagotoviti harmonizacijo učnih programov pri eh, reševanju problemov. Tu so tudi eh, kmetijska, eh, tu je tudi podoželje, ki je zelo pomembno, ki mora tudi biti vključeno v te programe za poklicno usposabljanje. Hvala. Dank, Hvala. Ilhan Čučuk je naslednji gospod predsedujoči gospa komisarka dragi kolegi verjetno veliko državljanov eh, še ni ne pozna dovolj dobro eh, teh temeljev na katerih vse to eh, sloni in da bi državljanom omogočili dobro razumevanje da je da evropska Unija za njih pomeni prednost. Je potrebno znati praktično pojasniti, kaj Evropska unija eh, pomeni za vse nas, kakšne so njene prednosti. In eh, to je bistvenega pomena, zlasti v sedanji eh, situaciji, ko se soočamo z neverjetnimi izzivi. In eh, tu so povezave in zapletene povezave med Evropsko unijo in državami članicami. In zato morajo državljani razumeti, da so države tiste, ki so eh, oblikovale Evropske unije. In eh, medkulturni pristop k izobraževanju pa je tisto, kar zelo potrebujemo. Zoltan Balčo elnök úr poučevanje izobraževanje je lahko koristno zlasti če bi mladi lahko dobili pravi upogled v različne možnosti in ne dobilo samo enostranske zgodbe vsega tega v celoti ne dobimo. Lahko pride tudi do demokratičnega primankljaja in vse to potem vodi v večjo, eh, ev, večji euroskepticizem. In to ni bolezen, temveč pomeni kompilacijo eh, seštevanje najrazličnejših težanj, ki obstajajo v Evropski uniji. Cilj pa je, da se študente pripravi na medkulturno družbo. Vendar pa je potrebno okrepiti identiteto v taki večkulturni družbi. Minuto Izabel Adinolfi. Izabel Adinolfi, za eno minuto. Hvala. Državljani, če naj se počutijo res evropejce, morajo EU poznati. To pomeni v prvi vrsti, da morajo imeti na voljo vse materialne in intelektualne inštrumente v ta namen. To pomeni, da moramo spodbujati kritičen razmislek o zgodovini integracije. To pomeni poučevati in spodbujati vrednote in skupne principe To pomeni tudi, da moramo ljudi poučevati o procesih odločanja, ki nikakor niso enostavni. Le tako bomo lahko dobili državljane EU, ki bodo resnično zaveščeni in ki ne bodo trpeli zaradi demokratičnega primankljaja. Tudi poročilo prepoznava demokratični primankljaj govora je o vse večjem razkolu med državljani EU in ustanovami. Tega razkola se je treba lotiti in ga zmanjšati. Hvala lepa. Zdaj pa še Bogdan Venta kot zadnji v tem krogu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka sem zato, da vključimo v učni eh, program poučevanje eh, tudi zgodovino Evropske unije in vplivanje Evropske unije, kako se to vpliva na, vsak, eh, na življenje državljanov. In to prav gotovo pomeni dodano vrednost, v izobraževalnem sistemu, tako da eh, lahko študenti pridobijo eh, te informacije. To pomeni izobraževanje in potrebno je spodbuditi eh, učence in študente, da vse to upoštevajo oziroma vključijo v, v svoje vsakdane življenje. In v večkulturni družbi je pomembno, osredotočiti se na državljansko vzgojo v smislu eh, integracije migrantov. Eh, tudi o tem je govora v tem poročilu. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije komisar Navračič. Hvala, hvala gospod predsedujoči. Spoštovani po, eh, poslanci, eh, tu je govora o učenju, učenju prosite, eh, Evropske unije v šolah. In eh, tu so tudi tveganja, da, mladi ljudje, da se mladi ljudje ne čutijo povezane z družbo. Eh, Eh, in gre tudi za hitrejše vključevanje v družbo skozi izobraževanje, skozi učenje. In vsakdo eh, mora razumeti in deliti te temeljne vrednote. Eh, in živeti moramo v Evropi, ki naj zagotovi vsakemu mlademu človeku možnost, da doseže tisto najboljše, česar je sposoben. In popolnoma se strinjam s tem celovitim pristopom, ki ga je zauzel gospod Dragiči v okviru svojega poročila. Eh, gre za poučevanje evropske zgodovine, kulture in jezikov na eni strani, na drugi strani pa gre za državljansko eh, vzgojo. In vsi ti vidiki so povezani. Eh, če ne poznamo Evrope, potem ne moremo razumeti tudi ne njenih temeljnih njihovih eh, vrednot oziroma vrednot, na katerih je utemeljena. Zato eh, seveda govorimo tu o aktivnem eh, principu oziroma o načelu aktivnega državljanstva. In na državah članicah pa je, da osvojijo ta koncept, da ga vključijo v svoje lastne izobraževalne oziroma šolske programe. Tu je eh, tudi pomembna vloga eh, programa Erasmus. Pred nekaj leti so se države članice eh, dogovorile in vključile tudi državljanske pristojnosti in ozaveščanje. Eh, med eh, različne eh, spretnosti in izobraževanje, zato da bi otroci lahko postali aktivni, odgovorni državljani. In to, na to se vedno osredotočamo pri naših prizadevanjih. Eh, moramo bolje razumeti in tudi eh, znati bolje posredovati eh, skupne vrednote. 15. marca so ministri sprejeli Pariško konvencijo in sicer v odziv na napade Charlie Hebdo, zato da bi spodbudili skupne vrednote svobode, nediskriminacije in strpnosti prek izobraževanja. In eh, tu imamo tudi poseben okvir sodelovanja z državami članicami. Naša skupina pa se eh, tudi ukvarja z, eh, z najrazličnejšimi vidiki, vključno tudi z medijskim opisnevanjem. Tu so programi kot naprimer Erasmus in drugi ki spodbujajo aktivno državljanstvo in kulturno eh, ozaveščanje. Leta 2016 je komisija še naprej zavezana eh, vzpostavljanju konkretnih programov, ki spod, aktivno spodbujajo eh, to aktivno državljanstvo. V okviru Erasmus Plus eh, je eh, tudi mreža eh, 3000 eh, učiteljev. Eh, vse to predstavlja posebna eh, Posebni, posebno izobraževalno platformo in vse te platforme nudijo dostop do različnih orodij in jih spodbujajo tudi k izmenjavi dobrih praks. E, komisija to spremlja, zato da bi lahko spodbudila e, bolj demokratično e, in še aktivnejšo izmenjavo in že vnaprej se veselim sodelovanja z vami pri tej tako pomembni temi. Hvala.